bomo do poletja imeli ustrezno cepivo, sicer bo vse naše hitro delo za ston. Najlepša hvala. Thank you. Thank you that, uh, that... Hvala lepa, s tem zaključujemo to razpravo. Glasovanje bo danes ob 12. uri. Naslednje vprašanje, oziroma naslednja točka na dnevnem redu, zadeva uvoz paradižnikov v EU iz Maroka. Prva ima besedo.

Eh, Združenje proizvajalcev in izvoznikov sadja zelenjave in Roš, FEPEX. Komisija se je sama osredotočila na odgovornost držav članic, ko gre za mehanizem določanja cen, ne da bi kakorkoli eh, se dotaknila tudi vprašanja iz eh, peticije, kjer gre za nepravilnosti, na katere opozarjajo pri uvozu paradižnika in druge zelenjave iz Maroka. Te nepravilnosti je pred nekaj leti zaznal že OLAF, Evropski urad za boj proti goljufijam, ki je ugotovil nepravilne metode odbitkov v skladu za uredbo 322394, kjer imamo tri različne metode za izračun stopne cene in posledica tega je ta, da je zdaj manj prihodkov v proračun EU, gre za nelojalno konkurenco, kršijo se pravila prostega trga in postopno se šibijo ekonomsko gledano evropski proizvajalci in eh, izvozniki in to povzroča veliko nezadovoljstva v, v Španiji, na Portugalskem, eh, v Italiji in Grčiji. Zdaj se pogajamo o novem dvostranskem sporazumu z Marokom in v tem novem sporazumu eh, se zdi, da se sploh ne rešuje ta problematika in da se preprosto nadaljuje izvajanje izvoza iz Maroka v EU na popolnoma neurejen način, ki ne spoštuje pravil EU. To torej se mi zdi, da je tema, ki jo velja pobliže obravnavati, kajti to je zdaj tudi vprašanje, ki se posredno dotika zelo aktualne teme migracijskih tokov, kajti ogromne, ogromna števila ljudi, ki prihajajo iz Severne Afrike, tudi iz Maroka eh, in ki pritiskajo na zunanje meje Evropske unije, postaja problem tudi v naših državah. In nedavni dogodki kažejo, da je vpliv na kmetijstvo tudi težak. Vse težje sprejemamo te ljudi in kot Evropska unija tudi vedno težje ponujamo tim ljudem kakršnokoli perspektivo za življenje. To se kakor velja za Italijo in kmetijska proizvodnja v naših državah trpi. Francija, Španija, Italija, Portugalska se vse soočajo s številnimi težavami na tem področju in eh, ogromno škode se na ta način povzroča in zanima me, kaj namerava komisija s tem v zvezi storiti. Hvala lepa, komisar, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, če dovolite, bom odgovoril na več vprašanj, ki so bile zastavljena v tej peticiji. Hvala tudi gospe Maconi za izpostavitev tega vprašanja, da lahko pojasnimo svoje stališče s tem v zvezi. Najprej naj zagotovim visokemu zboru, da komisija spremlja eh, uvoz in količin prežnega iz Maroka v EU na zelo natančen način na podlagi deklaracij eh, maroških eh, izvoznikov. Prav tako preverjamo dnevne evidence carin držav članic. Do sedaj komisija ni dobila nekakršnega dokaza o sistemskih kolifijah ali o eh, sistemskih nepravilnostih, ki bi bile ogrejene v sistem. Ugotovili smo nekaj nepravilnostih, katerim se bom vrnil kasneje. Je pa to vezano na leto 2007, ko je dejansko Olaf izpostavil, da sistem, kakršen je sedaj, lahko privede do oportunističnega eh, obravnavanja tovrstne problematike, ki ni nujno skladna z zakonodajo. Pobiranje uvoznih dajatev v skladu s tem mehanizmom so v izključni pristojnosti carinskih eh, organov držav članic. Še en vidik, ki je dokaj pomemben pri tem vprašanju, je mednarodni vidik tega vprašanja. Eh, to vprašanje dominira krok eh, pogajanj iz Dohe, ki še ni zaključen kakršne koli spremembe vstopnih cen in sprememba mehanizma za izračun vstopne cene lahko ima negativne posledice sedanji sporazum z Marokom ohranja interese evropskih proizvajalcev z mesečnimi kvotami in z strogim nadzorom uvoženih količin. Poleg tega sporazum zagotavlja tudi boljše sodelovanje in boljšo preglednost, ko gre za podatke o trženju sadja in zelenjave. Pri predižnikih je kvota 52 tisoč ton, kar je mnogo nižje od tradicionalne kvote in sicer skozi štiri leta, te štiri tržna leta, ohranimo tradicionalno dobavo v Evropske unije iz Maroka. Komisija torej meni, da kakršnakoli sprememba trenutnim vstopnim cenam mora spoštovati tudi pogoje, ki izhajajo iz relevantnih mednarodnih sporazumov. Komisija eh, zagotavlja to, da se uredba ustrezno izvaja in zato tudi izvaja preiskave preko OLAFA in to je verjetno tudi primer, ki ga omenja gospa Maconi. Zdaj, ali so nepravilnosti ali ne, kot rezultat eh, nepravilnega ne, mm, tolmačenja, kar zadeva izvajanje teh uredb, je stvar nacionalnih carinskih uradov. Eh, zdaj imamo že v postopku to vrstne eh, primere, vendar pa je tudi morebitna izterjava kakršnih koli dolgov s tem zvezi prav tako v pristojnosti carinskih organov držav članic. Kar zadeva nadzor, tudi to je bilo eno od vprašanj ki jih je izpostavila gospa Maconi. Tu moram povedati na tem mestu, da komisija, kot rečena, spremlja eh, uvoz iz Maroka z eh, navskrižnimi preverbami in eh, podatke, ki jih posreduje maroške oblasti, na tedenski ravni spremljamo, preverjamo in podatke navskrižno primerjamo s podatke, ki jih dobivamo od nacionalnih oblasti carinskih eh, organov in pa tudi od Eurostata. Tako da mislim, da imamo zelo dobre, zelo natančne informacije in eh, kakršnokoli sistematično goljofijo oziroma sistematično nepravilnost bi vsekakor na ta način ugotovili in tudi ustrezno ukrepali. Hvala lepa. Besedo ima gospa Heranc Garcia. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej zahvala odboru za peticije, za delo, ki so ga vložili v to temo na podlagi prijave španskega združenja FEPEX na podlagi poročila urada OLAF iz leta 2007. Mislim, da so zaključki tega poročila zelo jasni in mislim, da tudi upravičujejo to, da se komisija loti te teme. Mislim, da bi to morala eh, storiti že mnogo prej, vsaj kar zadeva vstopne cene za paradižnik. Ampak komisija ni le tukaj eh, opustila svoje obveznosti, da bi preprečila goljofije, temveč tudi ni odpravila pomakljivosti iz dosedanjega sporazuma. Dame gospodje, skrajni čas je, da komisija sprejme svojo odgovornost, da ugotovi, kje se dogajajo goljofije in da se tudi izterajo neplačene carinske dajatve. Mislim, da novega sporazuma z Marokom ne moremo ratificirati, ne da bi prej rešili vsa ta vprašanja. Sveda ne želimo preprečevati podpisovanj mednarodnih sporazumov, ampak ne želimo pa, da bi to negativno vplivalo na interese evropskih proizvajalcev, prav tako pa bi si v teh sporazumih želeli eh, pravil, ki bi jih na koncu tudi spoštovali. V novem sporazumu z Marokom bo evropski sektor eh, pridelave sad in zelenjave zahteval zgolj to, da se dogovorjeni ukrepi, dogovorjena ureditev spoštuje in to bo možno le z reformo sistema izračuna vstopnih cen. Dokler imamo takšen sistem, kot je, ne bomo mogli sprejeti novega sporazuma z Marokom, ne bo možno ratificirati sporazuma, ki ga je komisija že parafirala. Prav tako, če je preverjanje, kot pravite, v pristojnosti držav članic, potem eh, je to kar velik ekonomski zalogaj za države članice. Že dolgo časa pozivamo k evropski carinski upravi, tako kot jo imajo ZDA in na ta način bodo to vrstne preverbe dejansko tudi funkcionirale. Hvala lepa, gospa Geringer de Eudenberg. Hvala lepa, predsedujoči. Po mnenju španskih kmetov, ki so naslovili peticijo na Evropski parlament, se iz Maroka uvaža paradičnih po prenizkih cenah in to predstavlja nevarnost za evropske proizvajalce hrane. Te minimalne cene, ki so določene v preferencialnem eh, sporazumu o vozu in izvozu med Evropsko unijo in eh, Marokom, eh, je na ravni približno 46 evrov na tono. Več kot 70 tisoč ton paradižnika je bilo uvoženega lani, kar je več kot dvakratnik kvote, ki jo predvideva sporazum med Unijo in Marokom. To je povzročilo velike izgube evropskih proizvajalcev, da ne omenim sploh izgubi naših carinskih organov. Uvoz paradižnika iz Maroka je podvržen določenim nepravilnostim, še posebej, kar zadeva določanje cen pod določeno vstopno ceno in na ta način se izogibajo plačilu dodatnih carinskih dajatev. Bi pa rada vprašala komisijo, ali namerava kakorkoli revidirati eh, to vrstno ureditev in prav tako ali namerava izterati neplačene carinske dajatve. Hvala. Hvala lepa, gospod Tremosa i Balzels. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, oktobra lani sem posredoval pisno vprašanje Evropske komisiji glede razkorakov med različnimi službami EU eh, in interpretacijo pravil glede uvoza pradižnika iz Maroka. Približno 100 tisoč ton razlike je bilo v podatkih eh, Eurostata in eh, generalnih direkcij komisije. Rečeno je bilo, da ta problem rešujejo, ampak ni bilo jasno, ali bo komisija dosegla točno to, kar evropski proizvajalci in evropsko prepevalstvo želi in si zasluži. V Evropsko unijo uvažamo paradižnike ne le iz Maroka, ampak tudi iz drugih tretjih držav in moramo poiskati način, da bodo pogajanja poštena za vse in da ne bomo sklepali sporazumov na račun evropskega kmetijstva. Prav tako moramo najti način, da nadziramo, kaj dejansko uvažamo iz eh, drugih tretjih držav, še posebej, kaj se uvaža v nekatere severne luke Evropske unije. Brez uh, ustrezne mejne kontrole bo evropsko kmetijstvo soočeno za zelo težko prihodnostjo. Evropska proizvodnja paradižnika se postavlja pod vprašaj zaradi tega sporazuma in zelo težko bo zopet zagotoviti proizvodnjo na evropskih tleh. Pravila morajo veljati za vse. To pomeni da je potrebna lojalna konkurenca. Ne moremo pa sprejemati različnih pravil in obveznosti za evropske proizvajalce in spet drugačne za neevropske proizvajalce. Kajti na ta način spodkopavamo konkurenčnost našega kmetijstva, prav tako to močno vpliva na zaposlovanje v EU. Sicer podpiram svobodno trgovino, ampak pod simetričnimi pogoji proizvodnje in informiranja. Če ne, svobodna trgovina ni poštena trgovina in eh, konkurenca ni lojalna. Na zadnje menim, da parlament ne bi smel ratificirati sporozum EU v Maroku brez določenih dodatnih klauzul, kar zadeva eh, socialno dimenzijo, eh, delovno pravo in pa okoljske standarde v Maroku. Če ne bomo evropsko kmetijstvo oškodovali, prav tako bomo oškodovali našo prehransko verigo. Hvala lepa. Hvala. Eh, Kristina, želite po postopku proste razprave ali želite po postopku modrega kartona besedo? Dobro. Potem pa ima besedo gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko razpravljamo o sporazumih, trgovinskih sporazumih eh, za kmetijske proizvode s sredozemskimi državami, Maroko, Egipt, Izrael, smo vedno dejali, da bo to privedlo do pritiska na vzdol za cene, odkupne cene v Evropi, še posebej v državah, kot je Portugalska. In to pomeni še več težav za naše kmete in za njihove proizvode. In zato obsojamo to, da se trgovina s sadjem in zelenjavo znajde pod takšnim velikanskim pritiskom, kajti cenovne, cenovne pritiski velikih trgovcev so res nerazlišeni. Liberalizacija trgovine v kmetijstvu bo privedla do zelo intenzivnih proizvodnih metod, ki bodo koristile zgolj velikim agroživilskim podjetjem, škodilo pa bo to malim in srednje velikim kmetijem, družinskim kmetijem in nacionalni, lokalni trgi eh, bodo ostali brez lastnih, eh, lastne lokalne proizvodnje, pa tako bo kakovost hrane padla. No in Te naše napovedi si so žal uresničile in komisija žal ni upoštevala naših opozoril, niso zaščitili interesov kmetov v EU, prav tako niso zagotovili poštenih eh, odkupnih cen, da bi omogočili nadaljevanje kmetovanja še posebej malim kmetom. Zdaj ugotavljamo, da je komisija prav tako popolnoma spregledala poročilo Olafa, ki je opozoril na nepravilnosti pri uvozu paradižnika iz Maroka. To poročilo См ugotavlja, da je to imelo vpliv na zniževanje odkupnih cen v EU. Zdaj v novem načrtu ukrepov z področja kmetijstva se je komisija odločila, da bo še povečala kvote za uvoz paradižnika v EU. Ne vem, kdaj nameravate odpraviti ta liberalni fundamentalizem, kjer se vse podreja velikim multinacionalkam in velikim proizvajalcem. Kako komisija namerava odpraviti? nadomestiti to izgubo kmetom, ki je dejansko zelo, zelo velika. Hvala lepa, gospod Mato Adrover. Hvala lepa, predsedujoči. Proizvajalci paradižnikov iz Andalusije, Valencije, Kanarskih otokov in drugih regij zahtevajo in potrebujejo odločno ukrepanje Evropske komisije. Guljofije so, to veste, in Maroko na podlagi sporazuma za EU koristi vstopno ceno, ki je niti ne spoštuje. In to ne velja le za leto 2007, ampak tudi za leto 2010. In Evropska komisija, mislim, zelo dobro ve, da proizvajalci paradižnikov v Španiji konkurirajo z maroškimi proizvajalci in to v pogojih, ki so diskriminatorni. Soočati se morajo z višjimi proizvodnimi cenami, ker morajo izpolnjevati zelo visoke eh, standarde z področja eh, varnosti, eh, prehrane, zdravja in varnosti pri delu in Eh, tudi visoke okoljske standarde. In ti proizvajalci si resnično prizadevajo za proizvodnjo kakovostnih proizvodov in seveda skušajo svoje stroške, kar se da oklestiti. Ampak Evropska komisija zatiska eno oko na dejstvom, da sistem vstopnih cen dejansko spodbuja goljofije in komisija kot rečena eno oko zatiska, dela se, da ne vidi tega problema. Ni dovolj, da nam Evropska komisija tule pove, da je nadzor v pristojnosti držav članic. Če države članice ne izpolnjujejo svojih obveznosti, potem mora komisija poseči. Mislim, da je nesprejemljivo, da se pogodbeno določenih vstopnih cen ne spoštuje in da se okrog tega nič ne stori. Komisija zdaj načrtuje nov sporazum Marokom, z nami se sploh ne posvetujete s tem v zvezi. Maroško blago konkurira nelojalno španskim proizvodom in temu je treba narediti konec. Vaša obveznost je, da zaščitite interese proizvajalcev v Španiji in storite to, preden bo prepozno. Hvala. Mrs. Andres Barea. Gospa Andres Barea ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Po letu 2003 smo zahtevali spremembe v, k uredbi določanja cen Španija, Francija, Grčija in tudi Portugalska. In sicer gre za neustrezno izvajanje uredbe, nekaterih dajatev se ne plačuje ali pa se uporablja neustrezne metode izračunavanja, eh, kar pomeni, da to vodi v eh, nelojalno konkurenco in tudi eh, zlorabo na tem področju carinskih dajatev. Rečeno tudi je, da peti člen te uredbe omogoča nepravilnosti pri izvajanju uredbe eh, in eh, da, se, da prihaja do zlorabe metode odbitkov. Potrebno je, da komisija poišče rešitev za ta problem in sicer je potrebna rešitev, ki bo zaščitila sistem proizvodnje in ki bo uprit državam. In eh, tu gre za sektor naprimer zelenjave in sadja iz Valencije, Mursije in Andaluzije, ki trpijo zaradi tega sistema, poiskati je potrebno rešitev. Hvala lepa. Gospode Castro. Predsednica, spoštovani kolegi. Gospod predsedujoči, dragi eh, kolegi, ta peticija, o kateri govorimo, to vprašanje, prihaja v času, ko odbor za kmetijstvo eh, obravnava novo inačico sporazuma z Marokom, eh, Prihaja namreč do nepravilnosti pri uporabi metode, za, eh, metode odbitkov. Eh, poleg tega pa evropske kmete skrbijo vprašanja, eh, ki se nanašajo na uvažanje paradižnika. Gre za občutljivo vprašanje. Zato nas skrbi dejstvo, da se žrtvuje kmetijstvo drugim interesom v okviru ponovnih pogajanj eh, o tem sporazumu. Eh, tu je tudi politična in gospodarska kriza v regiji Magreba, zato moramo biti toliko bolj previdni, ko gre za izvajanje takih sporazumov. Gospa Garcia Perez, hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, kot izhaja iz eh, peticije, eh, mora komisija spremeniti svoje vedenje. To povdarjajo Španija in druge države. Gre zlasti za nekatere člene tega sporazuma in za izračunavanje metode odbitkov. Potrebno je črtati vsaj eno od teh od teh načinov izračunavanja. Uvozniki naj bi imeli možnost izbrati tako, oziroma nekateri eh, sprejemajo in iz, eh, imajo tako metodo, da jim to omogoča, da lahko obidejo, eh, kar se zahteva. Poleg te spremembe pa morajo, se morajo nanašati na korekture tega sistema in tako zagotoviti dobro delovanje vstopnih cen, e, samo logično je, da kmetje lahko na to računajo ob stopitvi v veljavo tega sporazuma. E, sedaj pa catch the eye, gospod Levija ima prvi besedo. Gospod predsedujoči, gospod komisar, menim, da e, naša razprava po peticiji, ki je bila uložena s, s, stri, st, s strani FEPEX-a, španskega združenja, eh, da, eh, da, da je tu govora v bistvu o tem trgovinskem sporazumu z Marokom. Eh, ta peticija pa predstavlja problem. Komisija nanj še vedno ni odgovorila. Parlament na drugi strani ustraja, da je ta odgovor podan pred ratifikacijo novega sporazuma, ni mogoče namreč od evropskih kmetovalcev zahtevati, da oni poravnajo račun za to liberalizacijo izmenjave in menjave ta problem ne obstaja samo za paradižnik, temveč za vse sadje in zelenjavo. Celotna, na celotno evropsko pro, proizvodnjo bi to vplivalo zaradi nepravilnosti na trgu. Grazie, Sono... Gospod Elavija, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, razumljive so vse te pripombe in sicer na podlagi uložene peticije. Potrebno je zagotoviti, da vsakršen tak sporazum, ki se nanaša na eh, kmetijsko proizvodnjo in proizvode iz Maroka, eh, da je to mora biti predmet sporazuma, tu pa mora biti pravno, pravo ravnovesje. In eh, Tudi pogoji morajo biti pregledni na kmetijskem trgu. Zato, da lahko pridemo do pozitivnih rezultatov trgovine med Evropo in Marokom. In komisija mora zato poiskati prave rešitve, ki ne bodo ogrozile kmetijskega sektorja in eh, pri tem, ko bi velikodušno odpirala, liberalizirala svoje odnose z, eh, in trgovino z Marokom. Potrebno je razumeti v tem kontekstu, kaj se dogaja. Uvažanje eh, kmetijskih proizvodov, kot so paradižnik, je za njih pomembno vprašanje in zato je ta evropska politika pomembna. Creo que en el pasado la experiencia. Eh, gospod eh, Romeva. Zdi se, da je eh, dejstvo, da se dela kot ponavadi, da je to pripeljalo do obžalovanja vrednih posledic. Zlasti ko gre za te sedanje pogoje, zato eh, menimo, da ne bi smeli eh, naprej izvajati tega sporazuma, dokler se to ne reši. Potrebno je najprej eh, stvari razjasniti v okviru obstoječega sporazuma in zato je tudi paradižnike potrebno uvažati pod enakimi pogoji, kot se jih zahteva od lokalnih proizvajalcev. Če to ni zagotovljeno, potem upam, da bomo ponovno premijali razmislili o celotnem okviru, kako naprej. Kaj ti eh, sicer se zdi, da govorimo v prid eh, proti, protekcionizmu in nepravičnemu sistemu v, eh, v, v trgovini. Potrebno je ravnati odgovorno. Gospa Gutierrez. He de agradecer a todos los compañeros que están comprendiendo. Gospod predsedujoči, eh, zahvaljujem se vsem kolegom, ki imajo razumevanje za ta problem, kot se postavlja eh, Evropi. Mursija, Valencija in Almerija, to so regije, ki se čutijo prikrajšane, zato ker komisija ne spoštuje tega sporazuma. In eh, tu eh, gre potem tudi za te vstopne točke, prek katerih prihajajo eh, priseljenci in tu je kot neke vrsta tamponska cona. Tako da se pomaga ljudem, ki delajo v Španiji in pošiljajo svoje zaslužke nazaj domov. Tu so tudi pristojnosti, ki izhajajo iz pogodbe. Je pa potrebno zaščititi interese naših državljanov. Zato odpiranje urad eh, nediskriminatorni politiki in uvažati proizvode, ki niso povsem skladni s standardi. Gospod Jar. Hvala, gospod predsedujoči. Evropski Skupni in notranji trg je seveda zasnovan tudi na domnevi, da bomo zagotovili za naše potrošnike ustrezno zaščito, da bomo torej jim zagotovili nakup eh, zdravih proizvodov. To pa pomeni istočasno, da je, ko eh, določamo kvote za uvoz, treba upoštevati tri merila. Prvič, uvožene količine je treba preverjati, kontrolirati, eh, kar zadeva njihovo količino. Drugič, kakovost proizvodov je treba tudi nadzorovati in to se nanaša tudi na standarde za proizvodnjo. In tretjič, kmet kmetijski interesi Evropske unije morajo biti tukaj upoštevani ti morajo postati prvenstveni eh, v naši skrbi. Ne moremo eh, sedaj dejati prednosti velikim agroživilskim podjetjem na škodo naših eh, pridelovalcev in kmetovalcev. Zato mm, zahtevamo, da komisija še enkrat preveri načrtovani um, sporazum z Marokom in šele potem ga bomo lahko podpisali. Gospodota. Si, Gospod predsedujoči, zahvaljujem se pro, španskim proizvajalcem, ki so na nas naslovili to peticijo, ki prihaja v pravem času. Dejstvo je, da že mesece v tem parlamentu eh, opozarjamo komisijo o nevarnostih znotraj naše notranje trgovine nekaterih dvostranskih sporazumov. Seveda smo občutljivi tudi do, za vprašanje razvoja v Maroku in vemo, eh, da je najboljša rešitev obdržati eh, državljane Maroka pre njih. Eh, to prav gotovo lahko omogoči, eh, da lahko premostimo marsikateri tak problem v bodoče. Sicer pa ne upoštevati situacije, lahko opazimo prek poročila Olafa, da, je, da so razmere, na katere upozarja komisija, da to ni tista prava situacija. Še nekaj bi povdaril. Pravijo, da izpogajani odnosi lahko podprejo maroške proizvajalce, o katerih proizvajalcih pa je govora. Naši proizvajalci so veliko agre, velike, ag, velika agroživljska podjetja in eh, gre za veliko kmetijske kmetije, eh, medtem ko v Maroku ne bodo od tega sporazuma imeli eh, pravzaprav koristi majhni pridelovalci v Maroku. Eh, zato se ne smemo glede tega motiti, pa tudi ne zavajati evropskih poslancev, to zahtevamo od komisije. Najlepša hvala. Gospod Šefčovič ima besedo. Hvala. Predsedujoči, začel bom z nekaj eh, številkami, ki so bile omenjene in razvidne iz nekaterih intervencij. In eh, sicer gre za podatke Komeksa. Uvoz eh, paradižnika je 180 tisoč ton v sezoni. In, in pa 290 tisoč ton leta 2010. Prejšnja številka se je nanašala na 2009. Skupno gre za izvoz, ki se je povečal od dve, na 403 tisoč ton in potem skupne, skupni uvoz, ki se je povečal na 90 odstotkov. Potem tudi od 16 do 18 milijonov in eh, potem številke, ki se nanašajo na eh, področje eh, svežega sadja in zelenjave. Mislim, da lahko na ta način dobro vidimo, za kakšen obseg gre. Ko gre za nov sporazum z Marokom. V komisiji menimo, da je eh, skromen, da je uravnotežen in komisija bo prav gotovo zagotovila, da, eh, da bodo upoštevani vsi pogoji. Dodatne količine v zvezi na podlagi eh, kvot pa bodo obdržane v, na tistih ravneh, to je 300 tisoč ton v povprečju na leto, plus 50 tisoč ton, dodatno 280 tisoč ton, torej znotraj teh eh, tarifnih kvot in to se nanaša na običajne eh, uvožene eh, količine v skladu z režimom Erga Omnes. Še en problem bi, eh, še enega problema bi se dotaknil, ko je bilo rečeno, da eh, nismo reagirali. S tem se ne strinjam. Nismo našli nobene sistemske nepravilnosti. En primer sicer je bil, ki je bil tudi tukaj danes omenjen. V tem enem primeru je Olaf preučil ta problem, potem je celot eh, dosje naslovil na francosko sodišče in Eh, potem eh, tudi ugotovitve eh, in delna povrnitev teh dajatov se je že začela. Ko gre za kontrolo skladnosti z fitosanitarnimi standardi, pa komisija zagotavlja tudi najviše možno upoštevanje teh standardov za uvoz svežega sadja in zelenjave v Evropo. Hkrati razumem tudi potrebo, ki jo izraža parlament po previdnosti, dejstvo, da želi biti biti buden in budno to spremljati, spremljati eh, razvoj dogodkov v tem eh, sektorju. Če, bi, eh, če ugotovijo kakšne konkretne primere goljofije, jo je potrebno prijaviti komisiji in komisija bo sprejela ustrezne ukrepe, če bo to potrebno. Hvala lepa, gospod predsedujoč. And, uh, thank... Hvala lepa, gospod komisar. Vsem se vam lepo zahvaljujem uh, in uh, zaenkrat je seja prekinjena do 12. ure.